predstavnica in služba za zunanje delovanje pa v teh razmerah skušajo narediti najboljše. Če bomo skupaj poskušali doseči to, imamo določeno možnost. Če pa bomo še naprej se zgolj pretvarjali, da to počnemo, pa možnosti več nimamo. Hvala lepa, gospod Flekenštajn. Naslednji govornik je gospod Belder za minuto. Hvala lepa, gospa predsednica za evropsko stališče glede um, zapletenega boja v Lib Libiji je nujna evropska solidarnost in enotnost. In tukaj vidimo, da nimamo o, enotne drže. Pariz in Rim imata tukaj svoje interese in o, želita označiti Libijo kot spodletelo državo. In če bomo imeli skupno stališče, slišali smo, kaj je povedal gospod Castaldo in italijanska vlada pravzaprav podžiga razdeljenost. Že skolj ena država to povzroča. Velika nevarnost za Evropsko unijo je, eh, tudi, so tudi um, velike um, um, muslimanske skupnosti, ki jih podpirajo z orožjem tudi tretje strani. Visoka um, predstavnica mora vse te elemente imeti pred očmi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Belder. Naslednji je gospod Klod Moraj za minuto. Gospa podpredsednica, kolegice in kolegi. Gospa Ajala Sender je popravila gospoda Castaldo in je opisala, kako smo prišli v te razmere, do, teh, do te situacije. Vendar pa je visoka predstavnica z nami tukaj zato, da bi se pogovorila o tem, kako sedaj reševati zadeve. In prišla je tudi v naš odbor za državljanske svoboščine, da bi razpravljali o možnih strategijah. Tudi gospa Spinelli je vprašala, kako bomo taj to storili, če imamo širitev operacije Sofija ne da bi imeli eh, morske sile, ali imamo tukaj kakšno prožnost, ali bomo tukaj imeli eh, možnosti na voljo, če se situacija še uh, Eh, poslabšajo. Tudi mi smo obiskali taborišče eh, Tarja Sika, vemo, um, kakšne probleme rešujete. Tukaj ne gre za to, da bi drug drugega krivili, ampak vidimo, da je tam na tisoče migrantov, ki so zaprti v eh, centru za pridržanje Kaša Ilmažir. In vsi uh, ki smo obiskali Libijo, vidimo, da je to kriza, ki se bo le še poglabljala v tem politično napetem obdobju. Zato vas sprašujem, ali je lahko pristop kakorkoli prožen in lahko bi slišali tudi več o tem, kaj se bo zgodilo z operacijo Sofija. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Jurek za minuto. Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, w wypadku gospa prednic, predsednica, gospe in gospodje. Zdaj, ko imamo opravka za libijsko tragedijo, vidimo, da je prišlo do novega poglavja pri tem, temo, pri tej še večji tragediji, ki jo imenujemo arabska pomlad. To je zelo drag nauk za naslednjo komisijo, za tiste, ki bodo prevzeli odgovornosti za Evropsko unijo v naslednjem mandatu Evropskega parlamenta. Pri svojem delu bi morali primerjati delo naših različnih politikov po določenih konkretnih merilih lahko izbirate med dejanskimi ocenami politike, vendar pa ne bi smeli se slepiti zaradi um, nekih želja. Borili se bomo za demokracijo do zadnjega Libica. Ne, to ni prav. Tukaj moramo prevzeti svojo odgovornost. Jurek, jaz... Hvala lepa, gospod Jurek. Gospa Kenge dobi besedo za minuto. Grat. Hvala, predsedujoča ni čas za delitve. Pek v Libiji zahteva od vseh nas, da se odzovemo na našo odgovornost. Evropske institucije, mednarodne institucije, nacionalne vlade, nujno je, da prije do primerja. Prav tako pa moramo prispevati k temu, da se najde politična trajnostna rešitev tako da bomo imeli nekakšno dolgoročno mirno rešitev. Moramo zagotoviti rekonstrukcijo in stabilizacijo države. Uh, število žrtev je vedno večje. Uh, talci so uh, šole, bolnišnice, taborišča, številni migranti so zaprti in zelo ogroženi. Številne ženske, moški in otroci so brez mednarodne zaščite in ja, Libija je pekel, nekateri pa menijo, da to še vedno varna država. To zgolj za nabiranje političnih točk pred volitvami. Evropske vlade morajo pokazati svojo odgovornost, moramo ponovno zagnati operacijo Sofija. Imamo vprašanje za vas, visoka predstavnica, ali je Libija varna država? In hvala za vaše delo. Ja, Hvala lepa, gospa Kenge. Naslednji je gospod Alfred Sant za minuto. Ja, naša dožnost je, da pokažemo, da je naš glavni interes blagostanje Libicev. Uh, ni glavno to, kdo bo imel dostop do določenih uh, drugih um, zmogljivosti. Ne, uh, ni, Libija ne sme biti gnezdo za terorizem. V Libiji potrebujemo stabilnost. Uh, Eh, tudi uh, morda bo, bo na podlagi stabilnosti prišlo do demokracije in uh, miru, sicer pa ne. Ne smemo se uh, tukaj truditi, da bi prevladal režim, ki nam je morda ljubši zaradi tega ali onega. Um, tu je vmešavanje v Libijo je prineslo uh, anarhijo in k temu je prispela tudi Evropska unija. Sicer smo uh, sedaj v situaciji, ko moramo. Um, razumeti, da morajo imeti vse strani v Libiji legitimen glas. Ne smemo pa se strinjati z paralizo te države, eh, temveč moramo podpreti tiste sile, ki so pripravljene združiti države zato, da bi se naredilo konec anarhiji, zagotovilo varnost za državljane in privedlo državo v stabilnost. To je bistveno za libijsko družbo, če želimo, da bo normalno delovala. Hvala lepa, gospod Sand. Naslednja je gospa Kati Piri za minuto. Hvala, gospa predsednica. Ogromno ljudi je bilo umr, eh, je umrlo, veliko je, re, eh, je ranjenih in veliko je preseljenih. Prejšnji te um, Prejšnji teden sta se, oziroma mesec sta se gospa Sarač in gospod Haftar skoraj da dogovorila o volitvah. Kljub temu pa je potem 4. aprila general Haftar eh, šel eh, stopil na pohod proti Tripolisu. Le en cilj ima, namreč, da bi izvajal pritisk na eh, Al-Sarač. Al tako misli, da bo okrepil svoj položaj za pogajalsko mizo. Tega ne smemo trpeti. Njegova strategija zanemarja mirovni proces in zato je pripravljen žrtvovati številne državljane, migrante in tudi podpirati teroristične skupine. Zato pozivam visoko predstavnico naj takoj ga pozove k premirju in k vrnitvi sil in gospoda Haftarja. Pod vodstvom OZN in EU potrebuje, lahko mora dobiti Libija pravo možnost, kajti le na ta način lahko doseže trajni mir. Hvala lepa, gospa Piri. Zdaj pa sledi postopek pritegnite pozornost predsednice. Torej, poudariti želim, da se morate vsi res držati ene minute, kajti pred nami je še dolg večer. Prvi, ki dobi besedo, je gospod Farija. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa visoka predstavnica, vojaške eskalacije, pa tudi situacija v Algiri, Alžiriji in Maroku ima velik politični pomen za Evropsko unijo, kajti to pomeni, da bi lahko na našo celino prišel nov val migrantov. Seveda nekateri eh, zatrjujejo, da je Libija varna država, vendar eh, pa so tole laži. Gre za pomoč šestih milijonov evropsk, eh, dolarjev. Evropska unija ne more dopustiti, da bi določeni gospodarski interesi eh, imeli prednost pomembno je, da se takoj razkliče premirje in da nastane eh, mir v, pre, v prestolnici Libije, tako da bi v, se lahko prišlo do stabilnosti za vse državljane. Visoka predstavnica je že povedala, da je treba Libiji dati možnost, da sama oblikuje svojo uh, usodo in prihodnost. Hvala lepa, gospod Farija. Naslednja je gospa Ana Gomez. Hän ei taida olla täällä. Vendar pa je očitno ni v dvorani, tako da bomo nadaljevali. Patricija Lorando je dobi besedo. Izvolite. Merci. Madame la haute représentante, la situation... Gospa visoko predstavnica, zadeve v Libiji so res zaskrbljujoče. 150 ljudi je že umrlo, 640 je poškodovanih in 18 tisoč je bilo razseljenih, odkar je se začela ofenziva. Gre za novo državljansko vojno po letu 2011. Države članice EU so razdeljene, zato ni bilo mogoče najti ustrezne rešitve za ta spor. Nekatere države pa so neposredno odgovorne za to situacijo. Francija in Italija. Ljudje imajo tega dovolj. In to je seveda voda na mlin Haftarju. Vendar skupine teroristov še vedno obstajajo in to bi lahko za islamistične milice in daješ predstavljalo veliko prednost. Lahko bi se pojavil nov val migracije, to bi lahko še bolj destabiliziralo regijo. Tunizija je samo 150 km stran, zadeve so res nevarne in Evropska unija bi morala poskrbeti za pogajanja, zato da bi našli miroljubno rešitev v skladu z realnost na terenu, zato da ne bo spet prišlo to predivanje krvi. Ja Hvala lepa. Naslednji je Bill Average. Hvala. Libija in celotna situacija arabske pomladi je dober nauk za zahodna posredovanja v narode, ki jih ne razumemo in v kraje, kjer povzročimo več trpljenja kot dobrega. Poglejte, kaj se zgodi. Kaos begunci, smrtne žrtve. In kdo ima od tega kaj pri, uh, koristi, da spoti pridajo na oblast, pa tudi teroristične skupine. Razumeti moramo, da posredovanje z bombami, z vojaškimi silami v tovrstnih krajih ni rešitev. Ne vem. Uh, kako to drugače povedati. Treba se pogovarjati z ljudmi, treba je se poslužiti eh, diplomacije in trgovine, vendar pa moramo razumeti, da so dnevi mišičnjakov eh, in eh, posredovanja za napenjene mišic, da so ti dnevi med, za nami. Edini, edina pot naprej so pogovori in trgovina. Hvala lepa, gospod Etheridge. Jiří Pospíšil dobí besedo za minuto. Predsedajíci, já se velmi pozorně poslouchám. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zelo pozorno sem poslušal visoko predstavnico in strinjava se glede tega, da je edina rešitev politična. Le tako lahko zagotovimo prihodnost tej državi, ki jo želi general Haftar destabilizirati. Žal pa za to potrebujemo strategijo, ki je nimamo. Nihče ne vemo, katera bi bila prava pot. Tukaj eh, poskušamo sprožiti eh, diplomatska prizadevanja in le upamo lahko, da bo diplomacija tu prevladala. Gospa Mogherini, situacija je resnično zapletena. Bojim se, da zgolj govorimo in da je naših dejanj premalo. Eh, da premalo dejavno prispevamo k razrešitvi konflikta. Nadaljna destabilizacija pa lahko privede do deset tisoče beguncev, ki se bodo usmerili proti Evropi, kar pa želimo preprečiti. Hvala lepa, gospod Pospišil. Gospod Zdrojevski. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil visoki predstavnici eh, za njena prizadevanja, pa tudi OZN za vsa prizadevanja. Menimo, da počnemo vse, kar je v naši moči, vendar pa ne smemo pozabiti nečesa. Potrebujemo več poglobljenega znanja in vedenja o situaciji. Eh, Veliko krat imamo premalo informacij in potem smo presenečeni in razočarani. Tudi finančnih težav imamo veliko, tako da smo prepogosto nemočni. Mislim, da so službe, ki so nam na voljo, službe, ki bi morale biti bolj opremljene z kakovostnim znanjem, da bi lahko potem bili bolj dosledni in koherentni, pa tudi učinkoviti večkrat, ko smo se pogovarjali o zunanjih zadevah in o Afriki, o Bližnjem vzhodu, se zgodi nekaj, če se ne morem sprejeti. Namreč, eh, da prihaja do elementa negativnega presenečanja, kar je posledica pomankljivega znanja. Zato zahtevam, da pridobimo več poglobljenega znanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Zdrojevski. S tem smo prišli do konca seznama govornikov. Besedo dajem znova visoki predstavnici, gospe Mogherini, izvoli. Uh, Hvala, gospa uh, predsednica. Resnično mi je žal, da so nekateri kolegi, ki so uh, zastavili vprašanja, potem zapustili dvorano, tako da ne bodo slišali mojih odgovorov. Morda pa jih bojo. Pa še nekaj naj povem. Pogo žalostna sem, ko se pogovarjamo o tako resni temi, ki žal ni presenetljiva. Že več let eh, se trudimo tukaj, pa ne le v Evropski uniji, ampak tudi v okviru OZN nekateri od naših partnerjev v regiji tudi arabska unija in arabska liga se bori eh, proti tej situaciji in zelo žal mi je da na tem zadnjem zasedanju vidimo da je v tej razpravi več gledalcev kot pa poslancev res mi je žal da moram to povedati vendar pa mislim da bi eh, si ta tema zaslužila več eh, pozornosti s strani vaših kolegov vendar pa je to seveda hvala in zahvala tistim ki pa ste v dvorani zahvaljujem se vam tudi za podporo za naš naše delo, ki smo ga opravili v zadnjih tednih in v zadnjih letih, da bi pripravili skupno evropsko stališče o tem. Veste, da izhodišča vedno niso bila morda posem enotna, danes pa imamo enotno evropsko politiko, pa tudi ukrepanje. Eh, s tem skušamo stabilizirati državo in dati možnost libicem, torej državljanom, deležnikom, različnim sogovornikom, različnim ustanovam, ne glede na to, kako krhke so, ne glede na to, v kakšne spore so upletene. Torej na ta način skušamo jim omogočiti, da bi našli lastno pot za to, da bi poenotili državo. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu za podporo pri našem delu in nekaj dela, ki smo ga uspeli doseči eh, v teh težkih razmerah, gre vsekakor um, zahvala tudi parlamentu. Na dvoje pa smo lahko ponosni. Prvo je to, da smo vse čas podpirali OZN, pa tudi uh, različne posebne poslance OZN. Uh, vedno so se zanašali na evropsko pomoč finančno diplomatsko eh, pomoč pa tudi pomoč na terenu. prav tako sem bila zelo ponosna na dejstvo da se je naše osebje vrnilo v tripolis še pred osebjem večine naših držav članic. Nedavno se je to spremenilo, vendar pa se veselim, da bodo se kmalo vrnili v Tripolis. Tudi sama sem obiskala naš urad v OZN in ga znova odprla po naši daljši odsotnosti iz mesta, tako da se res veselim, da se bo situacija verjetno do neke mere normalizirala v Libiji, seveda ne popolnoma, zlasti pa ne v teh časih. Pripričana sem, da Libici vedo, da je Evropska unija kot ustanova vedno skušala pomagati in to na konstruktiven in iskren način, tako s finančnimi sredstvi kot tudi na političen način in diplomatsko. In, uh, zasluga, zato gre tudi podpori tega parlamenta. In drugo, na kar sem zelo ponosna v tem težkem okolju, pa je to, da smo končno lahko eh, začeli delo in da ga moramo sedaj utrditi in sicer kar zadeva centre za pridržanje. Moramo jih izprazniti in zapreti skupaj z agencijami OZN. Rada bi si danes želela razprave v tem plenarnem dvorano o Libiji in Libicih, ne pa vedno o migracijski situaciji, kajti če vidimo vojaško eskalacijo v Libiji. Naj vam povem, da je moja prva skrb to, da se omogoči politični dialog in da se ne ogrozi blagostanje Libica. V prvi vrsti je to tveganje za migrante same, tudi za njihova življenja in hvaležna sem tistim, ki ste ta vidik izpostavili, kajti res moramo upoštevati dejstvo, da vsaka oseba, o kateri govorimo, je živo bitje. Hkrati pa, da je to delo, ki ga moramo početi biti skupaj z Libijo in Libici zaradi njih. To ni zgolj eh, tranzitna država, ampak je naša eh, soseda in država, ki eh, jo gre obravnavati kot državo partner, partnerico. In ja, v nedavnih letih smo začeli sodelovati z uh, uh, UNHCR, z drugimi agencijami, pa tudi z Afriško ligijo, da bi izpraznili centre za pridržanje. Tudi smo uh, želeli in povečali boj proti tihotapcem z ljudmi in pomagali smo IOM in UNHCR pri evakuaciji 40 tisoč nasedlih migrantov in beguncev, ki so bili peljani bodi si v centre UNHCR, kjer jih nadalje ščitijo, ali pa smo jih uspeli vrniti v države izvora, tudi v sodelovanju z Afriško unijo in njenimi državami članicami. Kot sem že povedala, se je vse to delo odvijalo v situaciji, kjer je eh, vojaške napetosti če dalje več in kjer je eh, negotovosti na terenu če dalje več. Zato po uh, pozivam oziroma ponavljam poziv gospoda Filipa Grandija vsem strankam, da zagotovijo dostop do osebja UNHCR in uh, ostalih, zato da bi se to delo nadaljevalo, kajti zelo pomembno in vitalno je prav za te ljudi. Nekateri ste mi zastavili konkretno vprašanje, ki so povezane z našim delom na področju migracij. Mislim, da sem že večkrat zelo jasno povedala, da Evropska unija ne meni, da je Libija varna država. Sama pa tudi drugi kolegi iz komisije smo to vedno znova zaterjevali, to stališče se ni spremenilo in mislim, da je to samo umevno glede na trenutne razmere in okoliščine. Nekateri člani oziroma poslanci Evropskega parlamenta pa so me spraševali po operaciji Sofija. Slovenija. Kot veste, kajti to ni nobena tajna, je bil moj predlog državam članicam ne ta, da bi umaknili pomorske eh, sile. Vedno sem se zauzemala za to, da bi pomorske sile v mednarodnih vodah ostale, kajti izkazale so se za zelo učinkovit instrument za odvračanje tihotapcev in um, uh, pomočnikov pri uh, tihotapljenju. Če se je število migrantov zmanjšalo za 80 odstotkov v zadnjih letih, gre zasluga za to eh, v glavnem tudi operaciji Sofija. Tako da vidite, da ne moremo imeti pomorske operacije brez pomorskih sil oziroma sredstev. Žal pa je stališče držav članic drugačno. Upam še vedno, da bodo države članice Eh, pre, znova premislile in da bodo odločile, da bodo eh, v mednarodnih vodah znova namestile pomorske eh, sile. Kajti menim, da bi bilo to v trenutnih okoliščinah zelo smotrno, kajti na ta način bomo lahko uh, se bojevali proti dejavnostim tihotapcem v sredozemlju, hkrati pa. Um, bi bil to odraz tega, kar smo zeli nase v okviru resolucij OZN, kar uh, v smislu Eh, nadzora nad embargom eh, pri eh, trgovanju z orožjem. Vsekakor lahko te obljube lažje izpolnjujemo tudi z pomorskimi silami na morju. In nimam težave tega ponoviti v tem plenarnem uh, okolju, tudi javno sem to že večkrat povedala. Menim, da brez pomorskih sil operacija Sofija ne more izpolnjevati svojega uh, mandata na učinkovit način, tako da upam, da bodo države članice znova razmislile o tej odločitvi, sicer je to njihova odgovornost in upam, da bo prišlo v prihodnih tednih do drugačne odločitve. Dovolite, da sklenem z naslednjimi besedami. Želela bi se znova zahvaliti vsem vam iz različnih političnih skupin za podporo, ki ste jo izkazali temu delu, ki ga opravljamo na terenu. Ne od včeraj, temveč že več let in pri tem sodelujemo z OZN. Uh, resnično si želimo, da bi prišli znova do političnega procesa, ki ga bodo vodili Libici, kajti to je edina pot iz te situacije, iz tega konflikta. Le na ta način se lahko sprostijo vojaške napetosti, zmanjšajo napadi in na ta način lahko pride do oblikovanja močnih, vključujočih ustanov v tej državi. Menim torej, da lahko jasno povemo, da z izjemo nekaterih glasov, vendar pa tukaj sem videla, da močno podpirate eh, ta poziv k temu, da se odprejo humanitarni eh, koridori, zato da bi se lahko dobavila nujna humanitarna pomoč, torej potem tudi poziv k trenutnemu Eh, takojšnjemu premirju, potem pa tudi, da bi se eh, sklicala mednarodna konferenca pod okvirjem OZN. To smo jo eh, vse čas podpirali, tudi smo pomagali soorganizirati in še vedno menim, da to predstavlja upanje za Libice, da bi oblikovali ustrezno državo in tudi, da bi si zagotovili dobro prihodnost. Ja Hvala. Zdaj pa izjava podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o ameriškem priznanju golanske planote kot izraelskega ozemlja in morebitne priključitve nasilbi na Zahodnem bregu. Izvolite. Hvala. V tej razpravi gre za dve ločeni stvari. Obe pa izvirata iz vojne iz leta 1967. Pa tudi zaradi priznanja ZDA golanske planote kot izraelskega ozemlja. Naj obravnavam ti dve vprašanji ločeno. Najprej priznanje ZDA golanske planote. Ruska unija ima jasno stališče in tega sem že večkrat ponovila. Evropska unija ne priznava izraelske suverenosti na nobenem okupiranem ozemlju od leta 1967 in je, to je v skladu z resolucijo Združenih narodov 242. 27. marca sem izdala izjavo v imenu vseh držav članic in pojasnila naše stališče, stališče Evropske unije o golenski planoti, ki ostaja nespremenjeno. Pet držav članic Evropske unije zdaj sedi tudi v varnostnem svetu Združenih narodov in to stališče so izrazili tudi v skupni izjavi v New Yorku. Se pravi, govorimo v en glas kar je bilo večkrat zaprošeno in to smo tudi naredili. Pet torej držav, ki, že, ki je zdaj v varnostnem svetu, skupaj izraža svoja stališča in mnenja v javnih izjavah za medije. Tudi na sestankih z menoj usklajujemo ta stališče. To izpolnjuje tudi naše odgovornosti, ki jih imamo kot evropejci, da podpiramo multinacionalni in mednarodni red. Če se vrnem na točko dnevnega reda, to je druga točka, to je politika naseljevanja izraelske vlade. Ne bom razpravljala o politiki, ki še ni čisto uveljavljena. Ampak v zadnjih mesecih smo videli, da se nadaljuje izgradnja izraelskih naselbin. Več kot 4600 novih stanovanskih enot je bilo odobrenih strani vlade. Vse naselbinske dejavnosti pa menimo, da so nezakonite po mednarodnem pravu. Rešitev dveh držav na ta način postaja del razgradnje, kos za kosom. Evropska unija mora biti pri tem enotna in jasno reči, da opustitev rešitve dveh držav ne bi prinesla le kaosa v to državo, ampak na celoten bližnji vzhod. To bo pripeljalo do krize in do eskalacije nasilja, ki lahko zaide zunaj nadzora. Poleg tega pa je treba omeniti, da je pomembno pri tem, da je rešitev dveh držav in oblikovanje palestinske države pomembno za javno mnenje v arabskem svetu in v tej regiji. Naša prva dožnost je, da ohranimo perspektivo dveh držav in da podpiramo mirovne pogovore, zato da bodo prihodnji načrti za Izrael in Palestino lahko uspešni. Začeti pa je treba pri mednarodno dogovorjenih parametrih in to vključuje tudi linije iz leta 1967. In Jeruzalem naj bi bil glavno mesto obeh držav. Naše stališče je bilo v zadnjih letih znano in ostaja nespremenjeno. Meje iz leta 1967 se lahko spremenijo le, če se obe strani s tem strinjata. To je načelno stališče, ki temeli na realni oceni razmer. Kajti rešitev dveh držav je bistvena za mir in bistvena za varnost. Varnost Izraela, za demokracijo, tako v Izraelu kot v Palestini, bistvena je zato, da se zajamčijo dejansko vzdržne gospodarske rasti, tako v Izraelu kot v Palestini. In naj dodam, to je bistveno za mir, varnost in gospodarsko rast za celotno regijo predvsem za sosednje države. Če se razmere ne bodo izboljšale, se bodo poslabšale. To smo že videli v preteklih letih in v teh težkih časih menim, da ohranjanje perspektive dveh držav pri življenju je nekaj, kar je najbolj pogumen prispevek Evropske unije k varnosti in stabilnosti v tej regiji. Evropska unija si bo v naslednjih mesecih še naprej prizadevala za to z vsemi tistimi, Sodelovali bomo s vsemi tistimi, ki si želijo dolgotrajnega miru. Sodelovali bomo z arabskimi partnerji in v zadnjih nekaj mesecih smo imeli priložnost, eh, da se sestanemo z voditelji držav Arabske lige na vrhu Arabske lige v Egiptu. Tam sem sodelovala tudi jaz, že tretjič. Pred eh, nekaj tedni stališče Evropske unije o rešitvi dveh držav in tudi o golenski planoti ostaja eden glavnih elementov za razpravo, ki združuje Evropejce in arabske države pri tem vprašanju. Tako da bomo še nadaljevali z razpravo o tem vprašanju, ki je tako pomembno za varnost in mir v sredozemlju. Hvala. Ja. Hvala lepa visoki predstavnici Unije. Zdaj pa dajem besedo v imenu ELS, gospod Christian Preda. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica. Mi smo bili proti tej razpravi. Mi ne priznavamo priključitve tega ozemlja k Izraelu. Verjetno se tudi vi spominjate, da ste to omenili v vaši izjavi 20. marca lani. 6. aprila pa je bila podana izjava o zvezi z Zahodnim bregom v kontekstu volitev v Izraelu. Torej, Mi se ne strinjamo skrajno levico, glede tega naša razprava bo samo spodkopala našo verestojnost kot eh, posredo, posrednika v mirovnem procesu. Gre za zelo pomembno območje, Golansko planoto in tukaj moramo spostaviti eh, uravnoteženo držo E, tukaj je namreč veliko sil v igri, med tem tudi šiiti in suniti. Hvala lepa, gospod Predan, zdaj pa v imenu SND. Elena Valencijana, izvolite. To, kar se dogaja med Palestino in Izraelom in uh, držo, ki jo je zavzela Trumpova administracija skupaj z Netanjahujem, ni nič novega. Jasno je, kaj se dogaja, čeprav je gospod Preda nad tem presenečen. Vprašanje je, kaj bomo storili mi. Zakaj smo še vedno tako neodločni pri obsodbi kršitve mednarodnega prava? To, kar dopuščamo izraelski vladi in ameriški administraciji, je nekaj, kar je zunaj mednarodne skupnosti. Ne moremo namreč dopustiti, da nekaterim dopuščamo, da krši mednarodno pravo, drugim pa ne. Smo neodločni, kajti ne vemo, kako bi se povezali s sovražno, naperjeno ameriško administracijo, kajti do tega je prišlo prvič v zgodovini. Torej, mi moramo podati izjavo glede palestinsko-izraelskega konflikta, kaj ti možnosti za mirno razrešitev je vedno manj, nismo sposobni rešiti tega konflikta, prišlo je do veliko nepravičnosti in nepoštenosti, kaj ti še vedno bomo z političnega vidika zahtevali rešitev dveh držav, fizično pa to ne bo mogoče. In zato mislim, da je prav, da malce zaostrimo naše besede. Ja, vale, Hvala lepa, gospa Valencijano. Naslednji govornik v imenu EKR. Gospod Bas Belder, minuta in pol, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tisti, ki ste že bili na Golenski planoti, se zavedate, kako pomembna je ta planota za varnost Izraelcev, če ste bili tam. Verjetno veste, da je blizu Sirija in Hezbola z svojo vojaško močjo. Če to vprašanje jemljemo resno, zagotovo veste, da obstajajo teroristični posamezniki, ki si želijo izbrisati židovsko državo. Vse tako so rekli ljudje v Iranu. To zemlje je izjemnega pomena. Zato moramo zagotoviti da glede na to, da je tam Hezbola, najdemo mir. Tudi biblične povezave židov do tega ozemlja so jasne, enkrat, ko obiščete Golansko planoto. Izrael bi moral razumeti, kakšno je mednarodno pravo. Hvala lepa. Zdaj pa ALDE, za ALDE gospa Hilda Varnfels. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa visoka predstavnica, zelo sem zaskrbljena zaradi razmer v Izraelu. Zdaj vidimo veliko znakov, da je Izrael opustil idejo rešitve dveh držav. Premijer Netanjahu želi razširiti suverenost Izraela in priključiti Zahodni breg. To je velik menik. Mirovni proces se na ta način odmika in odvrača enostransko. ZDA e s tem ne prispevajo k rešitvi mednarodnega problema. Tu se krši mednarodno pravo in to zdaj ZDA e priznavajo. Gospa visoka predstavnica, ali ne bi bilo bolje, da bi slišali vaš glas, naš glas, veliko jasneje, veliko glasneje? Mi smo se odločili za rešitev dveh držav, zato da bi lahko Izrael in Palestina lahko živela druga ob drugi na miren način. Če ne bo rešitve dveh držav, ali bodo prišli na dan s drugim načrtom? Iz Evrope ste prijeli veliko pisem in sporočil, tako da to jasno kaže, da obstaja samo ena rešitev, rešitev dveh držav. Tako da res prosim, bodite pozorni na pismo, ki ste ga prijeli. Ja, eh, Hvala lepa. Naslednji v imenu Guje, Marica Matija, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Res je, da ta situacija ni nič novega, vendar pa je prišlo do eskalacije tren, kar ogroža mirovno rešitev tega konflikta. Golanska planota je vedno predmet spora, sedaj pa je predsednik vlade Izraela zglasil to ozemlje za izraelsko. Jasno je, da je kakšno je naše stališče. Imamo pa več orodi. Vprašanje je, kaj bomo storili, kako bomo ukrepali in kakšne bodo posledice. Imamo dovolj orodi, imamo asociacijske sporazume. Bomo zamrznili sporazum, to je vprašanje. Imamo samo prazne besede v sporazumu, kar piše v zvezi s spoštovanjem meja in Treba je biti dosleden glede stališča Evropske unije. Gospe in gospodje, človekove pravice bodo popolnoma pozabljene v času volitev in če bodo tega prišlo, potem smo res v slabem položaju. Mi imate pač svoje ideje glede volilne kampanje, kako jo vodite. V moji kampanji pa je na prvem mestu spoštovanje človekovih pravic. Hvala lepa, gospod Matijas. namen tukaj ni, da govorimo preglasno, da kričimo na drugi konec dvorane. Lahko zaprosimo za modi karton. Zdaj pa gospa Auken. Hvala lepa, gospa Mogherini, za vaše besede in hvala, da ste združili Evropo in da govorimo v en glas. Ampak zaenkrat se ni zgodilo nič, kar zadeva nadaljevanje nezakonite ilegalne okupacije. Nekaj več moramo narediti. Naj spomnim še tudi jaz na pismo, ki so ga poslali nekdani ministri in oni govorijo o resoluciji 2334 Združenih narodov, kjer govori o razlikovanju, seveda na zakonit način, ampak da se vseeno prekinejo določeni stiki na področju izobraževanja, gospodarstva in trgovine. In seveda, če bomo morali plačati za to določeno ceno, vseeno upamo, da rešitev dveh držav ne bo opuščena. Stanje tako, kot je zdaj, ne pomaga nikomor. To veste vi, tako kot jaz. Hvala. Hvala lepa, gospa Auken. To so bili govorniki v imenu političnih skupin, zdaj pa gospa Marija Arena. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica. Zonanja politika Evrope ni bila tako zelo oddaljena od ameriške kot danes. Ne samo, ko gre za bližnji vzhod, ampak tudi v drugih primerih. Vidite da ko ste bili vi za sporazum z Iranom, eh, bil, so bile ZDA proti COP21 ravno tako. Pri izraelsko-palestinskem konfliktu pa so ZDA stopile na stran najbolj skrajnih idej izraelske vlade. Istočasno so preselili glavno mesto v Jeruzalem. Sedaj pa gre za primer Golanske planote in ZDA zagovarjajo kršito mednarodnega prava in resoluciji OZN-a. E Mi smo slišali, da se bo prišlo do nadaljevanj trgovinskih pogajanj ZDA. Kaj storiti? Gospa visoka predstavnica, uporabiti morate vse, kar imate na voljo, politiko, diplomacijo in tako dalje, vendar pa mislim, da imamo še dve orodi in to, so, to sta trgovinski sporazum in socijski sporazum. Torej, moramo zamrzniti te dva sporazuma, da se bodo države odzvale na vaše zahteve in da bodo spoštovale zavezo rešitve dveh držav. Izrael sedaj govori o priključitvi tega ozemlja, Palestina pa opušča vsakršno upanje. Mislim, da je prav, da še naprej spodbujemo zagovarjanje rešitev dveh držav. Hvala lepa, gospa Arena. Zdaj pa je gospod Preda zaprosil za modri karton. Gospa Irena, sprejmete? Ja, izvolite. Pol minute imate na voljo, gospod Preda. Draga Marija, pravite, da so združeni narodi nekakšen varuh eh, mednarodnih, eh, mednarodnega prava. Menite, da odnosi ZDA niso pomembni za Evropsko unijo? mislite, da levica in skrajna levica nista krivi za poslabšanje odnosov in dobrega delovnega ozračja in ozračja sodelovanja ZDA. Storimo, storite namreč vse, kar lahko za to, da razjezite ZDA. Dragi gospod Preda. ZDA ne poslušajo evropske levice in se ne odločijo za to, zaradi nas, da krši mednarodno pravo. Ko so se ZDA odločile za ove planinskih dajatev na uvoz jekla, je kršitev mednarodnega prava in to so storili sami zase, ko preznajo Golansko planoto kot del Izraela, je kršitev kršitev mednarodnega prava in tega niso storile zaradi nas. Oprostite, gospod Preda, vendar pa, če se želite ukloniti gospodu Trumpu, je to vaša odločitev in tega ne boste storili zaradi nas. Preda, ja, arena. Hvala lepa, gospod Preda in gospa Arena. Zdaj pa postopek pritegnitve pozornosti predsedujoče in sledili bomo nekoliko drugačni logiki, kajti veliko vas želi čas za govor. Tako da predlagam, da tisti, ki so že govorili v prejšnjem postopku pritegnitve pozornosti, da zdaj ne bodo imeli možnosti govoriti. Le toliko, da bomo imeli dovolj časa na voljo in upam, da bo lahko visoka predstavnica kasneje odgovorila na vsa vprašanja. Prvi govornik je Jose Sanchez Salafranca. Izvolite, eno minuto imate na voljo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica. Lahko smo prijatelji Izrela, vendar pa to ne pomeni, da vsakič, ko se predsednik ZDA nečesa spomne, se česa domisli, mora Evropska unija spremeniti svoje stališče. To velja, gospa predsedujoča, za status Jeruzalema in to velja tudi za resolucije OZN in to velja tudi za suverenost Golanske planote in resolucijo 2334 in to velja tudi za priključitev naselbi na Zahodnem bregu. Te enostranske odločitve pripeljejo samo do tega, da se zlomi mednarodni konsens, da je tako zelo zapleten mirovni proces na Bližnjem shodu še bolj zapleten in da se loči države med držav, na države, ki zagovarjajo Izrael in druge in s tem samo še otežujemo mirovni proces, ki si ga želijo tako Izrael kot Palestina. Hvala, gospod Salafranka. Gospod Arnelic. Gospa visoka predstavnica, gospa predsedujoča, zelo sem hvaležen visoki predstavnici, da ne sledimo ZDA-ju glede priznavanja Golanske planote kot ozemlje Izraela predsednik vlade Nenhanjahu zelo otežuje mirovni proces. In ko je naznanil, da bo priključil naselbi na zahodnem bregu in golansko planoto, so poteze, ki služijo samo volivni kampanji. Evropska unija mora v takšnem primeru izraelski vladi povedati svoje stališče in jo ustaviti. In da to ni mogoče znotraj sporazuma. Evropska unija je do sedaj menila, da so ZDA naš partner pri doseganju rešitve dveh držav, vendar pa tega ni več. Torej, mi moramo ohraniti veleposlaništva v Tel Avivu, ne jih preseliti v Jeruzalem, tako kot so to storile ZDA in mislim, da moramo še naprej zagovarjati svoje stališče. Hvala. Zdaj pa Arne Gerike. Die ganze biblische Geschichte Israels beruht. Celotna zgodovina Izraela temelji na tem, da bi poiskali državo za judovsko prebivalstvo. Sedaj pa govorimo o Golanski planoti in o Zahodnem bregu. In um, s tem v zvezi lahko govorimo samo, če upoštevamo tudi varnostno situacijo. Evropska unija je okrepila Iran, Iran eh, je podprl Sirijo in s tem se samo še slabša situacija glede mirovne rešitve za Golansko planoto planoto, ko gre za meko in tako medino, potem je tukaj vse samo po sebi umevno, ko pa gre za Izrael, pa je zadeva drugačna. Mi se moramo postaviti na stran miru. In moramo pokazati pot monoteističnim eh, državam in narodom, vendar se moramo vseeno povezati z našim zaveznikom na Bližnjem vzhodu in to je Izrael, ki je edina pravna država v, na Bližnjem vzhodu. Varnostna situacija v tej državi mora slediti, služiti za zgled. Ne smemo dopustiti izgon judovskega prebivalstva iz sosednjih arabskih držav. Ja Gospod Gerike, imate na voljo eno minuto, ne pa minuto in pol. Naslednja je Rosa Dato. Hvala, predsedujoča. Tudi na tem zadnjem zasedanju se ukvarjamo z podporo ameriške administracije kršitvam mednarodnega prava Netanjahojeve vlade. Anektiranje golenskega višavja, v, na katerem je več deset tisoč eh, priseljencev v judovskih naselbinah, nas eh, vsekakor izredno skrbi. In kot eh, kaže se odločitev o dveh ljudstvih in dveh državah, kaže kot eh, ne edina izvedljiva rešitev za dokončanje tega spora. Naša skupina se zauzema za prekinitev tega mednarodnega spora, da se vrnemo k mejam izpred 1967 in da se prizna neodvisna Palestina. Več generacij sedaj že živi pregnanih iz svojih domov brez temeljnih pravic.

Hvala, predsedujoča. Kolegice in kolegi, ta parlament ima veliko odgovornost, zlasti ko se pripravljamo na volitve. Dobro je, da danes govorimo o golanski planoti, ampak ta razprava mora govoriti tudi o velikem tveganju, o nevarnostih, ki, s katerimi se sooča Izrael z severa, Hezbolah, eh, Iran in ostali. Zato, da bi Evropska unija imela ravnotežen pristop, mora pokazati zavezanost tudi za varnost v Izraelu. Popravite me, če se motim, ampak ta razprava menim, da nima nobenega smisla, če razmere tam ostajajo nespremenjene, čeprav je stališče Evropske unije dobro znano. Hvala, gospod Kristejan. Zdaj pa Branislav Škripek. Ďakujem, <clears throat> pani predsedajúca. Dnes počúvame voči štátu Izrael množstvo... Najlepša hvala, e, gospa predsedujoča. Veliko obtož proti Izraelu smo slišali danes. Od kolegov smo slišali veliko izjav glede posledic zaradi naših sankcij in okrepov na izraelsko prebivalstvo. To se mi ne zdi prav. Izrael ima pravico, da se brani. Mora zauzeti nadzor nad zahodno, zahodnim, bregu, eh, zahodnim bregom in nad Golansk visoko planoto, kajti lahko pride do napada sovražnih sil na Izrael iz teh ozemljih. Iz eh, zgodovine vemo, da je terističnih napagov Hezbola zelo veliko. Izrael ima pravico, da se eh, zaščiti in da zagotovi varnost za svoje prebivalstvo. Številke. Uh, povedo več kot sama politika. Izraelske, po, izraelska podjetja zaposlujejo več kot 200 tisoč arabcev in jih zelo dobro plačujejo. Najlepša hvala, gospod Škripek, za konec pa Konstantinos Papadakis priznanje Jeruzalema kot izraelsko prestolnico in eh, selitev ameriškega veleposlaništva je bil prvi korak do priključitve Golanske planote, ki ga je Izrael okupiral in prevzel od Sirije leta 1967. Veliko sil je tukaj v igri in tukaj se ZDA želijo zaprestaviti Rusiji. Gre za politiko, ki jo spodbujajo druge stranke v Izraelu in to ne pomaga Palestini. Mi namreč gradimo odnose z Izraelom, kot da ne bi bilo nobenih težav. Treba je zaustaviti okupacijo golanske planote, pokazati je treba več solidarnosti do palestinskega ljudstva in priznati neodvisno palestinsko državo znotraj meja iz leta 1967. Najlepša hvala. Gospod Papadakis, sedaj pa ima beseda visoka predstavnica. Izvolite, gospa Mogherini. let me restate Naj še enkrat ponovim to, kar sem že večkrat dejala tukaj v tej pokrožni dvorani. Evropska unija na Izrael, na Izraelce gleda kot na partnerje in prijatelje in tudi na Palestino in palestinsko oblast gleda kot na partnerja in prijatelja. Ravno tako tudi na Ameriko in američane gledamo kot na partnersko državo in na prijatelje. To pa ne pomeni, da našo politiko oblikujejo drugot. Naše stališče oblikujemo sami na podlagi tega, kar menimo mi, da je v najboljšem interesu mi za mir in stabilnost v regiji in tudi, kar je najboljše za Evropsko unijo. Slovenijo v spoštovanju mednarodnega prava. To se ni spremenilo. Trdo ponavljamo naše stališče, to pa ne pomeni, da smo sovražni do naših sovražnikov, ki so mogoče spremenili svoje stališče med tem. To pomeni, da smo samozavestni in da verjamemo v to, kar smo vedno verjeli. Da ima prav najmočnejši ni dobro načelo za useljevanje politike. Ideja, da lahko meje spreminjate z uporabo vojaške sile, je zelo nevarna ideja v Evropi, na Bližnem shodu in tudi drugot. Zaradi tega je bilo naše stališče glede golanske planote vedno tako jasno. Mi namreč verjamemo v spoštovanje mednarodnega prava, mednarodnih pravil, mednarodnih standardov in tega se treba držati. To je načelo, ki je v interesu vseh in da se tega zelo dosledno držimo. Če